napačno, ne samo zaradi okolja, temveč tudi zaradi bodočega preživetja naše industrije. Najlepša hvala, gospod Kramer. Čestitke, ker dobro opravljamo modelu, sedaj zaključujemo uh, razpravo o tem poročilu, o njem bomo glasovali jutri. Zdaj pa na zadnjo točko dnevno, dnevnega reda danes večer gre za poročilo gospe Hasi o obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajo na trg les in lesne proizvode. Tukaj bi se zahvalil gospej Hasi, da je prevzela to poročilo sredi dela, kajti na začetku je bilo to poročilo gospe Lukas, ki pa je odšla in zdaj dela v parlamentu svoje države. Gospa Hasi, imate besedo kot poročevalka štiri minute. Hvala lepa. Torej izvirna poročevalka gospa Lukas je dejansko odšla in hkrati bi se zahvaljali, zahvaljala njej in vsem, ki so sodelovali iz drugih političnih skupin v, pri tem delu. Hvala tudi španskemu predsedstvu ki je uh, izpeljalo pogajanja z komisijo in v svetu. Komisija in svet sta zelo spremenila svoje stališče od začetka pogajanj, uh, namreč glede tega, da se zapre evropski trg za nelegalno uh, pridobljen les. Zdaj so te stvari dogovorjene, imeli bomo to prepoved. Torej gre predvsem za to, da se nezakonito pridobljen les ne pojavi na trgu. Proizvajalci oziroma ponudniki morajo dokazati, odkot prihaja les in lesni izdelki in na ta način lahko spremljamo eh, pot lesa do ugradnje eh, oziroma do izdelave lesnih izdelkov, recimo pohištva tu ne gre, torej eh, eh, prepoved ne velja le za prvi del te verige, ampak za celotno verigo. Na ta način bodo vsi nosili odgovornost in na ta način resnično ne bomo več imeli nezakonito pridobljenega lesa na evropskem trgu. Žal mi je, da svet tega ni upošteval na ustrezen način. Namreč eh, posledice nezakonite sečnje je treba obravnavati kot kriminal. In kar se tiče eh, koncepta zanemrljivega tveganja, tudi tu eh, vidimo, kako se to zdaj ob, o, eh, uporablja v zakonodaji. Eh, želimo si torej, nekega tveganja, ki je dejansko nično, ko govorimo recimo o gensko spremenjenih organizmih, eh, eh, kozmetiki, higieni, pesticidih in tako naprej, tam želimo nično tveganje, ne pa, ne, ne pa govoriti o zanemarljivem tveganju. Torej, parlament je proti konceptu zanemarljivega tveganja. Eh, mi si bi želeli, da je to zanemarljivo tveganje enako ničnemu tveganju. Omenila bi tudi, Eh, dejstva, da so bili iz. Da so bili izključeni tiskani izdelki, torej tiskovine, naprimer, ki se tiskajo na Kitajskem, v Turčiji, to je bilo žal izuzeto. 20 odstotkov emisij pri nas izhaja iz nezakonite sečnje, kar tudi eh, škodi biotski raznovrstnosti eh, in onemogoča nekatere raziskave, tudi kar se tiče medicine. Evropska unija je že dolga leta proti nezakoniti sečni, a hkrati vendarle predstavljamo enega največjih trgov za izdelke, ki izhajajo iz nezakonite sečnje. Vse to je prispevalo tudi k uničevanju gozdov, k krčenju gozdov in to, da zdaj prepovedujemo nezakonito sečnjo, je mednarodni dosežek in izjemen primer, kako lahko Evropska unija z lastnimi močmi, z lastnimi dejanji eh, predstavlja del rešitve tudi globalnih problemov. Ta zakonodaja pomeni pomemben korak in tudi to, da s tem resnično prispevamo k eh, ukinitvi nezakonite sečnje. Hvala lepa, gospa Hasi. Zdaj pa beseda gospodu Potočniku stališča komisije. Chairman, uh, Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, zahvaljujem se Evropskem parlamentu in še zlasti obema poročevalkama, gospe Lukas in gospe Hasi, kot tudi poročevalcem v senci za delo in sodelovanje s svetom in komisijo, ki je privedla do kompromisnega besedila, ki ga imamo pred sabo. Gozdovi so bistvenega pomena pri doseganju, ohranjanju uh, biotske raznovrstnosti in pri ohranjanju vodnih ciklov. Tukaj so trije stebri sodelovanja zelo pomembni. Poleg vrednosti gozdov za okolje imajo v, v, v, imajo gozdovi tudi ogromno gospodarsko in socialno vrednost. To zelo dobro vem iz svoje domovine, kjer gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov našega ozemlja. V številnih državah v razvoju gozdovi ne pomenijo le delovnih mest, temveč tudi zagotavljajo zdravila, hrano in bivališča za številne ljudi. Vaš, z vašim glasovanjem morate otreti pot, do sporazuma o drugi obravnavi, ki bo poslal jasno sporočilo svetu. Evropska unija ne bo sprejemala nezakonito pridobljenega lesa. Izziv pa ostaja, kako prepoznamo nezakonito pridobljeni les. Uredba sama ni zadostna za prepoznavanje nezakonitega lesa, kajti odkrivamo le les, ki pride na evropski trg. Zato želimo okrepiti sodelovanje z državami članicami, ki želijo okrepiti sodelovanje na področju varovanja gozdov, še zlasti preko svobodnega oziroma prostovoljnih sporozumov inflekta. Število držav, ki želi podpisati to vrstne sporozume z Evropsko unijo, na srečo raste. Tisti, ki mislijo, da ta uredba sedaj predstavlja neustrezno breme za proizvajalce, pravim, da temu ni tako. Besedilo zagotavlja zadostno prožnost. Prav tako to poročilo torej, eh, si zasluži vašo podporo, mojo vsekakor ima. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa prehajamo na govorce v imenu različnih političnih skupin. Najprej bo gospod Fjellner za dve minuti, ki bo govoril v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Najprej bi se želel vsega srca zahvaliti gospe Hasi. Že dolgo časa poteka to delo, dolgo časa pravimo, da tukaj dejansko potrebujemo dobro sodelovanje. In Zahvalil bi se tudi predsedstvu, da se je obravnaval, da se je ukvarjalo s to temo. Postavljajo pa se nam tri vprašanja. Svet je seveda zanesljiv, oziroma les je zanesljiv in obnovljiv material, čudovit material. In najprej je bilo videti, da bomo imeli več problemov s tem besedilom. To pomeni, da zaradi zakonodaje da, se, da zakonodaja proti lesu predstavlja prejudic uh, napram plastike in glas uh, stekla. Na srečo se to ni zgodilo. Vendar pa moramo to zagotoviti tudi za predelane lesne izdelke. Vedi moramo, odkot prihajajo um, elementi, um, sestave za predelane lesne proizvode. In kot tretje je pomembno tudi to, da pravna oziroma sodna praksa se ne izkorišča za ustvarjanje trgovinskih barijer. Z drugimi državami članicami moramo sodelovati, da bi še naprej zagotavljali, da lahko trgujemo in izvažamo, torej da lahko še naprej izvažamo les in ga tudi uvažamo. Uh, toliko časa smo delali na tem besedilo, da, zato lahko trdim, da je ta predlog tako dober, kot je le lahko. Zato se zahvaljujem poročevalki in zdi se mi resnično dobro, da smo uspeli priti do te stopnje. In prav kot zaključek bi želel spomniti kolegice in kolege, da če želimo še naprej trgovati z lesom, moramo resnično poskrbeti za to, da ne bomo podpirali um, nezakonite srčne in da moramo tukaj se boriti proti korupciji in kriminalu na tem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Fjellner. Sedaj pa za socialiste in demokrate, gospod Arseni, za tri minute. Najlepša hvala. Mislim, da je to zelo čustveni trenutek, da imamo to razpravo in da bomo jutri dejansko glasovali o tem besedilu. Sedaj uh, gledam oči prijatelje, ki so se trdo borili uh, za to temo. Svet je stopil na stran parlamenta in s, s tem smo omogočili zakonodajo, ki bo pomembna za. Uh, potrošnike in proizvajalce. V Evropi. Doslej evropski državljani, ki so kupovali lesne izdelke ali les sam, niso vedeli, ali je bil ta les uh, posekan zakonito ali nezakonito. Veliko boja se je odvijalo med zakonitimi. Um, sekalci in tistimi, ki to delo upravljajo na nezakonit način. Sedaj je parlament navezal tesne stike s svetom in storili smo nekaj, kar bi moralo biti pravzaprav samo umevno, namreč da bi nezakonito sečnjo in nezakonito pridobljeni les prav razglasili za nezakonito v Evropi. Sprejemom te zakonodaje in s tem, ko pravčujemo sistem, ki bi ga morali izvajati. S tem, ko sedaj obravnavamo, kakšen je položaj lesa in lesnih izdelkov, dejansko dosegamo pomemben napredek. Če si pogledate vprašanje, ali, oziroma če razmišljate o tem, ali so bili les in lesni izdelki zakonito ali nezakonito pridobljeni, morate imeti pred očmi tudi drugo vprašanje, kot so biotska raznovrstnost, naprimer. Tukaj bi spostavil dve specifični stvari, ki jih svet sicer ni sprejel, vendar pa so po mojem mnenju zelo pomembni. Svet ni sprejel nekaj, česar sem mislil, da bo samo umevno. Namreč prvotno dajanje lesa in lesnih proizvodov na trg, ki so bili pridobljeni nezakonito, je nekaj, kar je v naših očeh okoljski zločin. Z drugimi besedami, svet je skušal ohraniti zamisel zanemrljivega tveganja, ki odpušča luknjo za ponudnike v zakonodaji oziroma za proizvajalce v zakonodaji. Ta zakonodaja želi zaščititi potrošnike in proizvajalce pred ceneno in uh, nepošteno konkurenco izven Evrope. In upam, da tukaj govorim tudi v imenu drugih ljudi, ki so delali na tej temi, da je to treba urediti. Najlepša hvala. Sedaj pa za skupino liberalcev za dve minuti gospod Garbandi voorzitter voor u staat een uh, zeer gelukkig. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred vami je zelo srečen človek. Ne le zato, ker je nizozemska zmagala v tekmi proti Urugvaju, temveč tudi zato, ker danes dajemo zelo močen signal drugim državam po svetu. Namreč 500 milijonov evropskih državljanov si ne želi nezakonite sečne, si ne želi nezakonitega lesa in lesnih proizvodov in tisti, ki bi to podprli, bodo kaznovani. Mislim, da je to zelo pomemben signal iz Evropske unije in tega signala ne smemo podcenjevati. Sečnja še vedno predstavlja zelo pomemben problem na svetu, tako zakonita, še zlasti pa nezakonita sečnja. To pomeni, da moramo sedaj dejansko uh, uporabiti najmočnejšo orodje eh, Evrope, torej moč 500 milijonov prebivalcev. Ampak ta signal bo močen le zato, ker se je Evropski parlament tako odločil. Svet je namreč tukaj želel veliko šipkejše stališče, parlament pa je hotel pre, prepovedati vse nezakonite lesne proizvode španskemu in belgijskemu predsedstvu bi se zahvalil za delo, ki sta ga opravila, za to, da je tudi v svetu bila dosežena večina za prepoved nezakonitega lesa in lesnih izdelkov. Žal predstavnikov sveta ni tukaj z nami, ampak želel bi ga vseeno pozvati, da to uredbo razumno uporablja, kajti mislim, da je to ključ za uspeh te uredbe. Če te uredbe ne bomo izvajali razumno, potem bo ostala le čr, eh, mrtva črka na papirju. Eh, seveda bi se zahvalil gospe Hasi in njeni predhodnici Lukas, enako velja za poročevalce v Senci. Mislim, da imamo tukaj dejansko zelo dober primer, ki kaže, kako Evropski parlament lahko dejavno uveljavlja našo demokratično moč. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol gospod Julie Gerling. Observadores i reformista. Spremenila bo imeno IKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi čestitala gospe Satohasi, ki je prevzela tako pomemben dosej in tako kompetentno. Z velikim veseljem sem sodelovala z njo. Prav tako sem vesela, da sem bila udeležena uh, teh uspešnih pogajanjih pri doseganju tega sporazuma. Po eni strani je ta sporazum dovolj st, uh, strog, da zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostnega ravnanja z gozdovi, vendar pa jih po eni drugi strani hkrati poskuša, da ne bi bil preveč obremenjujoč za trgovalce in proizvajalce lesa. In veseli smo lahko, da je mogoče doseči to vrstne sporozume, če vsi vlečemo v eno smer. Um, Prav tako so tukaj dobri stranski učinki tega sporazuma. Eh, zame namreč, kot sem spremljala ta dosje, je stranski eh, vpliv ta, da je to veliko vplivalo na javno zavest. Zlasti v Združenem kraljestvu ehm, je ta, to poročilo oziroma ta zakonodaja angažirala širša javnost, ne le okoljevarstvene skupine. In, uh, jaz sem sicer nova poslanka, nova članica tukaj in dobi, tukaj so sedaj iz javnosti resnično navezovali stik z mano, vsi so izražali podporo Evropskemu parlamentu in dejansko me je navdahnil način, kako je Evropski parlament lahko usmerjal to zakonodajo v želeni smeri. Tako da najlepša hvala vsem, še zlasti pa Satu in bilo mi resnično veselje sodelovati z njo, kot sem že rekla. Hvala lepa, gospa Gerling. Sedaj pa gospa Marija, Marisa Matijas za GUNGL, e dve minuti in pol. E, tamen... Gospod predsednik, gospod komisar, najprej bi tudi sama izrazila hvalo poročoki za izvrstno delo. Vemo, da, gre, da je nelegalna sečnja velik problem za svet. Izgubljamo 13 milijonov hektarjev lesa letno, to povzroči tudi 25 eh, odstotkov svetovnih oglikovih emisij in tudi je odločilen dejavnik za izgubljanje biotske raznovrstnosti. Krčenje gozdov je pravzaprav vzrok tudi za ekstremne spremembe podnebja, tudi za uh, ustvarjanje puščav, za razraščanje puščav po našem planetu. To vpliva na celotno človeštvo, vendar pa lahko nekaj storimo. Obst Obstajajo skupnosti, ki imajo manj virov, ki so dejansko odvisne od gozdov za svoj obstoj in te so najbolj prizadete. Zato moramo vsi storiti nekaj, da ti naravni viri ostanejo njim v uporabo. Gre tukaj za um, doma, domorodno prebivalstvo, ki mora imeti določene pravice cena oziroma količina nezakonite sečne se ocenjuje 20 do 40 odstotkov svetovne proizvodne lesa za industrijsko rabo. Tukaj si želimo trajnostne rabe lesa in, podi, in tudi trajnostnega delovanja podjetij, ki ravnajo in ki uporabljajo ta les. To pomeni, da mora Evropski parlament tukaj ravnati dosledno in se angažirati v tem boju. Prav tako želimo nekaj storiti pri trgovanju z lesom. Tukaj dobri nameni niso dovolj. Potrebujemo učinkovita sredstva, še zlasti eh, sankcije, ki bodo dovolj odvračilne in preprečiti moramo tukaj dobiček za tiste, ki uh, izkoriščajo nezakonito pridobljen les, še zlasti za tiste, ki ponovno, ki so že bili kaznovani in se teh dejavnosti znova poslužujejo. Tisti, ki trgujejo s temi naravnimi viri, morajo biti odgovorni za to. Mislim, da je zelo dobri, da tisti, ki les in lesne proizvode daje na trg, mora izpolnjevati določene obveznosti v Evropi. Torej, da trguje dejansko z zakonitim lesom. Prav tako moramo eh, zagotavljati ustrezne informacije o lesu, o njegovem izvoru in o nadaljni porabi tega lesa potrebujemo natančne informacije za tiste, ki kupi ta les in za tistega, ki ta les ne kupi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa za eno minuto, gospa Rozbah za IFD. E hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Hasi, ki je zelo hitro prevzela nadzor na zelo zapleteno temo. Omenila bi le nekaj področji, nezakonito pridobljeni les, Eh, uničevanje biotske raznovrstnosti in tudi proizvodi, ki se ustvarjajo v državah izven Evropske unije. Proizvodi, ki so zakonito pridobljeni um, zagotavljajo informacije o svojem izvoru, te informacije so lahko dostopne in zato je na te izdelke uh, zelo zlahka prilepiti določeno etiketo. Ampak kako daleč po verigi moramo iti, katere izdelke je realistično nadzirati? Tukaj imam pred očmi pohištvo, ki vsebuje Recikliran les nezakonitega izvora. Naša zakonodaja mora biti realistična, sicer evropska gospodarstva in evropske družbe ne bodo konkurenčne na svetovnem trgu. To bi pomenilo, da bodo stvari se odmaknile od evropskih standardov. Upam, da bomo s tem predlogom to lahko preprečili. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vam, gospa Rozbah. Sedaj pa imamo poslance, ki bodo govorili v vlastnem imenu. Začela bo gospa Peti Kajnen, minuto in pol. Gospod predsednik, to je pomemben korak v smeri proti odgovorni rabi virov in tudi v smeri izboljševanja življenjskih pogojev ljudi in eh, držanje naših eh, mednarodnih obveznosti. S tem kažemo, da je Evropska unija lahko učinkovit mednarodni eh, akter, ko sprejema notranjo zakonodajo. To smo pokazali že pri direktivi o ekološkem oblikovanju. Rezultat je vsekakor boljši kot so slabe strani tega kompromisa poročevalka Hasi je že rekla in pritrjuje mi v tem, da je slabost tukaj pomankanje sankcij na evropski ravni. Prav tako pa tudi dejstvo, da eh, to eh, nezakonita sečnja ni vključena v direktivo o eh, mednarodni oziroma o okoljskih zločinih. Upam, da bo komisija kmalo predložila predloge v tej smeri. Prav tako pa upam, da bomo vključili tiskane proizvode tudi v to direktivo. To je bistvenega pomena. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti in pol za naslednjo govornico, gospod Linda McKevon. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda je ura že pozna. In mislim, da vsi vemo, da je to eden najpomembnejših glasovanj, ki bomo imeli ta teden v parlamentu. Pomembno je za naše državljane, če sodim po številu elektronske pošte, ki sem jo dobila. Obstaja uh, peticija. Eh, na spletu, ki je pred nekaj urami imela več kot 140 tisoč podpisov in to število se hitro veča. To je zelo pomembno tudi z vidika okolja, ampak kot je komisar rekel, je to vprašanje zelo pomembno tudi za prebivalcev najrevnejših držav sveta, katerih življenja so uničena zaradi nezakonite sečnje. Eh, v Madagaskaru je bilo lani posekanih na milijone eh, dreves, ki so vredna več kot je BDP na prebivalca v tej državi. Civilna oziroma državljanska vojna v Liberiji se napaja iz dobička, iz nezakonite, iz nezakonite sečnje. Enako je veljalo za Kambodžo v 90-ih letih. In iz Burme na Kitajsko naj bi vsakih sedem minut uh, prešlo 50 milijonov tega nezakonitega lesa, 50 ton tega mesa. S tem se izgubljajo milijarde uh, evrov človekoljubne organizacije pravijo, da se v Indoneziji izgublja ogromno denarja zaradi nezakonite sečnje, s tem denarjem pa bi lahko zagotavljali osnovno oskrbo za ljudi. Ta sredstva predstavljajo več, kot je eh, celoten proračun te države ta predlog je torej veliko boljši kot tisti, s katerim smo začeli. Nek, torej najprej smo imeli nek prostovoljni kodeks, ki bi spodbujal um, neke vrste potrebno skrbnost, ampak zahvaljujem se španskemu predsedstvu in ko, komisarju in tudi Hillary Benn za to, da so vsi si prizadevali za bolj ambiciozen dogovor. Jutri bomo torej uh, glasovali. Mislim, da je gospa Satohasi opravila odlično delo. Uh, pritisk potrošnikov moramo vzdrževati, vzdrževati moramo tudi ja, pozornost javnosti, tako da bomo lahko dosegli, da bo komisija ustrezno izvajala ta zelo pomemben nov zakon. Hvala lepa. Linda sedaj pa za minuto in pol, Chris Davis. Gozdovi se uničujejo. Včasih to podpirajo vlade, pogosto pa so razlog za to nezakonite dejavnosti. Trgovina z drogami, trgovina z lesom sta dve dejavnosti, ki lahko generirata toliko denarja, da skorumpirata vlade. In to pomeni, da je izvrševanje zakonov izjemno težko. Pred nekaj leti sem o tej temi govoril z takratnim komisarjem Louisom Šelom in rekel, da potrebujemo to vrstne ukrepe. Bil je sicer uh, sočuten, rekel je, da se strinja, vendar pa, da pravniki pravijo, da tega ni mogoče izvesti. Tako da na svet vam, gospod komisar, je, da če pravniki pravijo, da to ni mogoče, jih zamenjate. To je zelo dobra novica in zelo pomemben ukrep. Ta zahteva, ta direktiva pravi, da morajo države članice uvesti režim za izvržbo, ki bo učinkovit, sorazmeren in odvračilen. Kaj pa to pomeni? Kaj če bi Slovenija rekla, da bo kazen za nezakonito ovožen les desetletna zaporna kazen. Združeno kraljico pa bo rekli, da bodo to kaznovali le z udarcem po roki. Kako boste zagotovili, da bo ta zakonodaja ustrezno izvanja po vsej Evropski uniji? Sprašujem vas, oziroma prosim vas, da pišete državam članicam in nam pravite, da jih boste začeli objavljati podrobnosti o kaznih, ki jih izvajajo, izvršujejo za to, da uh, zagotavljajo izvajanje te zakonodaje, da jih boste imenovali po imenu. To vrstne ukrepe, te vrstne zahteve uh, vedno znova vidite in upam, da boste vi prvi komisar, ki boste dosegli, da bodo te besede sorazmerno odvračilen in um, pravilen dejansko um, dos, dosežene v resnici. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kramer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da danes sprejemamo zelo dober zakon, zelo prav je, da se borimo za preprečevanje tr trgovanja z nezakonito pridobljenim lesom v Evropski uniji. Seveda pa pri tej, tem zakonu uh, gre tudi za to, kar mora veljati za vse uh, okoljske zakone, da ne zapišemo le to, kar si želimo, temveč da moramo paziti tudi, da je to, kar zapišemo, praktično izvedljivo. Zato se mi zdi prav, da smo prišli na koncu do kompromisa, ki in. Uh, ki govori zlasti o sistemu potrebne skrbnosti. Preveč birokratično bi bilo, če bi celotna dobavna veriga v Evropski uniji morala dokazovati izvor teh izdelkov in lesa. Mislim, da ni realistično, da govorimo od žage do um, trgovine s pohištvom o tem, kako bodo zagotavljali certifikate o izvoru tega lesa. To bi samo uh, povzročalo še več papirologije in morda bi bila zaradi tega trgovina z nezakonitim lesom le še okrepljena. Zato pravzaprav ne, se ne strinjam s pristopom gospe Satohasi, da moramo tukaj zasledovati politiko ničnega rizika, to ne bo delovalo, to ni izvedljivo. To bo povzročalo birokracijo in povzročalo bo tudi nova tveganja. Pozorni moramo biti, da bodo, uravno, eh, da bodo zakoni uravnoteženi in izvedljivi, zato se mi mi zdi ta predlog sedaj dober in zato bo večina naše plične skupine, upam, zanj glasovala. Hvala lepa, sedaj pa minuto, gospa Manar. Hvala lepa. Nezakonito sečno je treba ustaviti, boriti se moramo proti njej. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Vendar pa sedaj imamo pred očmi ta kompromis in jaz ga ne podpiram celoti. Naprimer, odgovornost na vsakem delu verige. Mislim, da tukaj obstaja strah, da se bo zaradi tega povečala birokracija za podjetja in lastnike gozdov. In to ni namen tega uh, zakona. Zagotoviti moramo, da ko se bo ta direktiva izvajala, da bo certificiranje možno, izvedljivo in da ne, ne bomo uvajali neke vrste zahtev, ki se bodo prekrivale in ki bodo še slabše vplivali na konkurenčne položaje gozdarskega sektorja. Pomembno je, da uh, lesa ne postavimo v slabši položaj kot druge materijale. To je tudi ena od dodatnih skrbi, ki jih imamo. Najlepša hvala. Sedaj pa zadnji govornik v tem delu, gospod Karl Hagnot, minuta za vas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, res je škoda, da tako pomembno vprašanje obravnavamo v tako kratkem času in to, kar je povedala kolegica Maner, je dejansko vredno obžalovanja. Namreč veliko krat smo pri tem delu pozabili, da govorimo tukaj o zelo pomembnem eh, gozdar, uh, goz, gospodarjenju zgodovi. Naše dobro gospodarstvo lahko ter, trpi zaradi tega in zelo pomembno je, da na to ne pozabimo. Zato se resnično zahvaljujem kolegici Satu Hasi in uh, glasoval bom jutri za to da eh, bi s tem tudi izboljšali delovne pogoje zadevne branže. Ta kompromis je dober in s tem bomo poskrbeli, da bo nezakonita sečnja manj ob, uh, obširna in da ne bo pravzaprav imela ta direktiva slabih uh, vplivov na naše gospodarjenje in na naše gozno gospodarstvo. Če tenemos, eh... Hvala lepa, gospod Haglund. Slišali smo vse govorce, sedaj pa imamo še tri poslance in poslanke, ki so pritegnili mojo pozornost. Najprej gospod UNESCO. Eno minuto. Gospa UNESCO, se opravičujem. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Trgovina z lesom, ki je pridobljen eh, na nezakon način, je eh, znižalo ceno lesa po Evropi. Zato je pomembno, da uvedemo to direktivo. Ta direktiva uvaja sistem potrebne skrbnosti in tudi nadzor evropskih organov oziroma organov, ki so akreditirani na evropski ravni. S tem bomo preverjali, ali je les na našem trgu zakonit ali ne. Vendar pa to ni popolna rešitev. Tudi ta sistem eh, je moč zaobiti. Zato, ko smo o tem razpravljali v odborih sem predlagala predlog spremembe, da bi nadzorni odbori takoj izgubili akreditacijo, če bi bilo ugotovljeno, da operaterji oziroma del, eh, subjekti ne sledijo sistemu potrebne skrbnosti. To je pomembno. Uh, vendar pa so seveda tukaj še drugi kore, korake, ki jih je treba nadzorovati. Sedaj pa gospod Kalembak. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, leto 2010 je leto eh, biotske raznovrstnosti. Ta uredba predstavlja enega od pomembnih predpogojev za boj proti podnebnim spremembam in za ohranjanje biotskih sprememb. Evropska unija ne more več dopuščati trgovanja in trga z nezakonitim pridobljenim lesom, kajti to je eden od glavnih razlogov za krčenje gozdov. 20 do 40 odstotkov svetovne proizvodne lesa izvira iz nezakonitih virov. Kot smo danes že slišali, obstaja 13 milijonov hektarjev letno, ki se nezakonito posečejo in to povzroča skoraj da petino svetovnih oglikovih emisij. To pomeni tudi velik razlog za izgubo biotske raznovrstnosti prepoved nezakonitega lesa in teh proizvodov na Evropski uniji pomeni, da s tem Evropska unija kaže, da se za, da resno jemlje svojo dožnost ohranjanja biotske raznovrstnosti. Zahvaljujem se poročevalki za opravljeno delo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Paski. Gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Stališče Evropskega parlamenta, ki smo ga oblikovali v poročilu gospe Hasi, je nekaj, kar je treba podpreti. Ne moremo se sprijazniti z nepripravljenostjo nekaterih eh, vlad v Evropski uniji soočiti se z nezakonito sečnjo in z izvajanjem sankcij za ta kazniva dejanja. Če človek natančno prouči določbe te zakonodaje, pa vendarle ne more čisto ugotoviti, ali gre samo za vlade, ali gre za celo nekatere mafiji podobne organizacije, ki podkupujejo vlade, uradnike in tako naprej. Dejstvo je, da obstaja črni trg in da nismo uspešni pri boju proti nezakonito pridobitemu lesu in lesnih proizvodih. Predsedujoči je prekinil govornika. Uh, sedaj smo končali s postopkom catch the eye in besedo dajem še enkrat komisarju, komisarju Potočniku. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, pozno je, zato bom kratek ampak ne zato, ker ne gre za pomembne zadeve. Gre uh, samo zato, da je očitno v parlamentu prevladalo soglasje. Gozdovi so v srčiki boja proti podnebnim spremembam in v srčiki uh, boja za varstvo biotske raznovrstnosti. Skupaj z zadnjo uredbo o nezakonitem in neregistriranem ribolovu, bomo s to direktivo dobili vse inštrumente, da se eh, zoprstavimo nezakonitemu izkoriščanju dveh pomembnih verov, to so eh, ribe in eh, gozdovi. Sveda je to pomembno tudi v boju proti revščini. Posledice te uredbe pa bodo odvisne od njenega učinkovitega izvajanja, In eh, izzivi so še kar veliki, ki so pred nami. Vendar danes že lahko ugotavljamo, da je rešitev tega težkega, vendar pomembnega eh, področja nekaj, kar smo uspešno dokončali. Torej, gre za predlog, eh, ki bo zaščitil našo naravo. Z veseljem se bom vključil v proces izvajanja skupaj z Evropskim parlamentom. Hvala. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. Hvala tudi za to, da ste bili kratki v svoji intervenciji. In razpravo danes po noči bomo končali z zadnjimi besedami poročevalke gospe Hasi. ki, eh, s katere delo so pohvalili številni kolegi oziroma kolegice. Gospa Hasi, za dve minuti vam dajem besedo. Predsedujoči kolegice in kolegi, hvala vsem, ki ste tako pozno po noči vendarle se udeležili te razprave. Sama sem bila v podobnem položaju, kot ga je opisal Chris Davis, ko je šlo za delo z sodelovanje s komisarjem za razvoj. Takrat je komisar, ki ga je omenil kolega, menil, da je ta zakonodaja tudi na področju gospodarskih subjektov, ki dajo na trg lesne in lesne proizvode, nekaj nezakonit, eh, nemogočega, oprostite. Mnogi so zaskrbljeni zaradi prevelike birokracije, ki naj bi jo ta nova uredba prinašala. Vendar lahko vam zagotovim, da temu ni tako. Ne gre samo za tiste gospodarske subjekte, ki prvi dajo les ali lesne proizvode na notranji trg. Torej za njih je morda uh, nekaj administrativnih bremen prišlo uh, dodatno, za vse ostale v verigi pa ne. Dokumentacija, ki se nanaša na dokazovanje zakonite sečnje, pa takoli tako mora biti prisotna. Ta je zahtevana naprimer zaradi plačevanja DDV-ja. Mnoga podjetja in mnoge, mnoge uh, industrijske veje, naprimer, uh, embala, proizvajalci embalaže so podprli naš boj eh, proti nezakoniti sečni. Veliko sporočil smo dobili v Evropskem parlamentu takšnih eh, zagovornikov. Pravijo, da nastaja konkurenčna eh, prednost za tiste, ki nezakonito pridobivajo les in lesne proizvode v primerjavi s tistimi, ki delujejo zakonito. Zato so mnogi, tako kot eh, mi v parlamentu, za sankcije, ki bi jih morali uporabljati v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospa Hasi. S temi besedami smo končali razpravo. O tem poročilu bomo glasovali jutri ob 12. Kolegice in kolegi, naslednje zasedanje se bo.